prvo točko in sicer zapisnikom včerajšnje seje. To ste prejeli in zanima me, če imate kakšne pripombe. Je ja, bardzo, razumijem, že. Kaže, da ne.